polnoči. E, zapisnik bo na voljo na internetu in v tiskani obliki in zahvaljujem se našemu zmanjšanemu številu publiki, ki pa je zelo budno spremljal razpravo. E, zadnjič predsedujem oziroma sem predsedoval nočni seji in jo tudi s tem zaključujem. Hvala lepa.